Dober dan, drage kolegice in kolegi, otvarjam sejo. Prisotnih je dovolj kolegov, da lahko začnemo z delom. Dnevni red imate pred seboj. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi z dnevnim redom? Imamo dve spremembi, ki bi jih sama predlagala. Točka 10. To bomo predložili kajti gospoda Ivana ta teden ni v Bruslju. V Romuniji potekajo predsedniške volitve, to bo v nedeljo, tako da gospod Ivan ne more biti z nami in to bomo preložili, torej deseta točka. Tukaj gre za poročilo o glavnih dosežkih strategije I2010. Potem pa je tu še enajsta točka gospoda Beleta. Tukaj gre za upravljanje interneta. To, da poročevalca ne bo, kajti belgijski kralj ga bo v tistem eh, trenutku sprejel. Zato je prosil, če bi lahko to točko odložili. Zato bomo jutri zjutraj začeli sa to točko, preden bo šel k belgijskemu kralju. Ima kdo kaj proti? Ne. Potem je dnevni red s tema dvema spremembama sprejet. Prehajamo k točki dve. Zapisnik eh, pretekle seje ste dobili v dokumentih in prosim, da do konca današnje seje poveste, če imate kakšne pripombe. Če jih nimate, potem je zapisnik kot takšen sprejet. Točka tri dnevnega reda. Sporočila predsednice torej naj vam povem, da se ta seja prenaša na spletu. Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih, razen v švedščino, malteščino, litvanščino, latovščino. Torej, ni na voljo tolmačenja vse tri, eh, vse tri baltske jezike. Vse ostalo pa. Ob pol šestih imamo srečanje koordinatorjev. Rezultate te seje boste dobili zvečer po elektronski pošti. Najkasneje jutri zjutraj, preden pridete na sejo, lahko to preverite. Prosim, da opozorite svoje asistente, naj to storijo, zato da bomo to lahko sprejeli jutri v prvi točki dnevnega reda. Zahtevali smo študijo In sicer gre za kulturno raznolikost v glasbenem sektorju. V preteklosti je to naletelo na velik interes pri naših članih. Ta študija je sedaj dokončana. V odboru za pravne zadeve bo sedaj ta študija predstavljena in sicer 2. decembra ob 3. popovdne. Če bi kdo želel prisluhniti pojasnitvam eh, oziroma obrazložitvi te študije, potem se lahko poda v odbor Juri v sredo. Sicer pa bo študija na voljo tudi na spletnih stranih. Konferenca predsednikov je sprejela tri odločitve in sicer o uh, eh, zaslišenih komisarjev. Uh, ampak mislim, da ste v svojih političnih skupinah o tem že slišali. Od 11. do 15. decembra bodo potekala ta zaslišanja in pa tudi 18. in 19. Eh, januarja v Štrasburgu. Eh, ta zaslišanja bodo potekala paralelno in vsako zaslišanje bo potekalo tri ure, torej vedno bodo, bosta eh, potekala dva zaslišanja paralelno. Te seje boste lahko poslušali tudi v živo preko spletnih strani. Imeli bomo mini plenarno zasedanje 26. januarja, to bo v torek na tem plenarnem zasedanju, bo do komisarji potrjeni ali pa tudi ne. Torej to bo dodatna plenarna seja 26.1. To pa se upada s našo sejo odbora. Ne vem, ali bi lahko našli kakšno nadomestitev za ta termin, o tem bomo še razmislili. Kot rečeno, 26. zjutraj bo plenarno zasedanje za to, da bi uh, zaključili z zaslišanjem komisarjev. Sedaj že vemo, kdo so komisarje. Komisarka za izobraževanje, za kulturo, multi, multilingvizem bo prihajala iz Cipra. Ona bo naša glavna sogovornica. Tudi za gospod Kruz bomo imeli eh, veliko opraviti, kajti ona bo sedaj prevzela digitalno agendo. Koga imamo še? Mislim, da sta to uh, obe komisarki. Mediji pa so tako in tako že pri nas. Torej, eno zaslišanje bomo mi oblikovali, to je zaslišanje za izobraževanje kulture in tako naprej. Pri uh, zaslišanju Nelio Cruz pa bomo tudi so udeleženi, kajti odbor, ki je za to pristojen, nas bo pritegnil k sodelovanju. Uh, Jutri bo majhna delegacija odbora odpotovala v Štokholm. Jutri bomo poskušali, kolikor se da, hitro zaključiti z našo sejo, tako da boste lahko uredili eh, vse, kar je potrebno, preden se podate v temo Štokholma. Prehajamo k četrti točki dnevnega reda. Tukaj gre danes za Evropejano. Ta hip vsi govorijo o njej zaradi Google. -a. Francoski kolegi so, hvala Bogu, pozvali k temu, da bi začeli hitro za Evropejano. Ne bom veliko govorila, besedo bom predala kar gospe Trupel, ki je poročevalka. In ona bo uvedla prvo izmenjavo mnen o tej temi. Prosim, Helga. Hvala lepa, eh, hvala gospa predsednica, kolegice in kolegi. V ZDA je prišlo do sprave v zvezi z Googlom. Šlo je, torej tukaj gre tudi za našo lasno digitalno knjižnico Europeano in zaradi dogodkov v ZDA se je ta tema tudi pri nas zelo poživila. Zelo pomembno je postalo, oziroma zelo jasno je postalo, kako pomemben je ta projekt za Evropsko unijo in pa za našo prihodnost. Tisti, ki ste se ukvarjali s tem projektom, pravijo, da ima Evropska spletna knjižnica potencial, da postane največji evropski kulturni projekt in to ni pretirano. Seveda pa je potrebna naša politična odločnost in pa uh, Odvisno bo od naših političnih dejavnosti v naslednjih letih, ali nam bo to dejansko uspelo in ali bomo iz tega razvili največji evropski kulturni projekt. Evropeana se je prečela razvijati leta 2005. Sprva je imel projekt nekaj začetnih težav, sedaj pa je Evropeana na spleto in Do sedaj je bilo digitaliziranih 4,6 eh, milijona del in do leta 2010 naj bi bilo teh del 10 milijonov. Ta digitalni projekt ne obsega samo digitalizacije knjig. Vključena je celotna kulturna dediščina. Tukaj so tudi videoposnetki, fotografije, filmi, glasba, vse, kar pomeni našo kulturno dediščino in ljudje bi do tega lahko dobili dostop pristop je takšen, da zaobjema vse. Hkrati pa želi biti ta projekt zelo kakovosten. To se nanaša na to, kar se tam predstavlja. Kajti tisto, kar bo vključeno v to knjižnico, bo zelo visoke kakovosti in predvsem bo to dostopno po celem svetu, ne samo na evropskem notranjem trgu. Ta projekt bo hkrati dostopen vsem 500 milijonom državljanov Evropske unije in v vseh evropskih uradnih jezikih. To je zelo ambiciozen projekt. Mislim, da bi si morali za ta projekt zelo prizadevati, uložiti v to veliko energije in ustvariti bi morali dobre pogoje za ta projekt. prosto dostopna dela, public domain dela v angliščini, so sedaj že v tej knjižnici in s vključitvijo teh del bomo še nadaljevali. Kar pa je zapleteno, je to, da niso vsa dela tako neproblematična, kajti obstajajo dela, za katere vemo, kdo so avtori, obstajajo pa tudi uh, dela, ki jih ne moremo nikomor pripisati. To so dela neznanih avtorjev in ne vemo, kdo ima avtorske pravice. Kar se teh del tiče, mislim, da moramo ta dela izredno pozorno preveriti. Obstaja tudi register, kjer so zbrani vsi ti podatki. Imamo zelo visoko kakovosten evropski projekt ERO, kjer so zbrane vse te informacije in To skrbi za to, da lahko za jasnimi pravili postopamo in da lahko hitro ugotovimo, kakšen status imajo dela in da tako ne kršimo avtorskih pravic. V zvezi z spravo v ZDA je bilo to zelo pomembno. Tukaj je šlo za neznane avtorje, za neznana dela in pristop do teh del eh, ni bil poenoten in to je sprožilo tudi težave, prišlo je do spora pred sodiščem in sodbo pričakujemo pred koncem leta. Po drugi strani pa moramo ugotoviti, da je položaj v evropskih državah zelo različen kajti nekatere države so več prispevale k projektu, druge manj. Na prvem mestu je Francija. Ogromno francoskih del je bilo digitaliziranih. Francija predstavlja s svojimi deli 40 odstotkov, Nemčija in Združeno kraljestvo sledita. Obstajajo pa številne države, ki niso mnogo prispevale in to je povezano tudi s finančnimi sredstvi v domačih državah. In v naslednjih letih moramo poskrbeti, da se to spremeni, zato da bi dejansko ustvarili skupno evropsko digitalno knjižnico. To je pomembno za razvoj evropske družbe učenja in znanja. Poleg tega pa ima tudi, to tudi vpliv na raziskave, na gospodarstvo, na turizem, na medije, če bi imeli takšen digitalni projekt, do katerega bi imeli dostop vsi. Naj še enkrat povdarim, dostop za vse pomeni po mojem mnenju, da ne sme priti do kršitev avtorskih pravic. Mi moramo spoštovati zakone o spoštovanju avtorskih pravic. Vem, da je to pomembna razprava, ki nas bo v naslednjih letih močno zaposlovala. To velja za različne odbore tega parlamenta. Gospa Reding je sedaj predložila sporočilo, kjer izredno zahteva, da bi uvedli harmonizacijo evropskega eh, prava zaščite intelektualne eh, lastnine. To je zelo sporno in v odboru za notranji trg eh, in odboru za pravne zadeve, pa tudi v odboru za industrijo bo to tema v naslednjih letih. Tudi za nas bo to vroča tema, gre za to, da najdemo jasne pravile. Seveda si želimo vključiti tudi dela, ki so avtorsko zaščitena, zato da ne bo prišlo do črne luknje v primeru 20. stoletja. Ampak pogoji morajo biti povsem jasni in seveda moramo pojasniti tudi to, kako bomo plačali za avtorske pravice. Torej, govorimo o tistih delih, ki so avtorska zaščitena in ki bodo v Evropejani. Evropejna bo predstavljala jasen, preprost dostop, to je na eni strani, po drugi strani pa ne smemo kršiti obstoječih zakonov. Če se bomo večinsko strinjali o tem, da bi morali spremeniti zakone o intelektualni lastnini in da gre v tem primeru za dobra pravila, potem se bomo morali za to pač odločiti. Mislim, da vsaka demokratična družba potrebuje delujoča pravila in po mojem mnenju se spletni svet, se internet v tem oziru ne razlikuje od realnega sveta. Zato potrebujemo razpravo o tem. Nisem zato, da bi internet zaprli, da bi obstajali politični filtri, tako kot eh, v Iranu ali pa na kitajskem, ampak vendarle potrebujemo jasna pravila, najti moramo ravnotežje. Umetnikom moramo zagotoviti zaščito njihovih pravic, pa drugi strani pa moramo zagotoviti tudi dostop vsem. In to je to, za kar se bomo prizadevali. V mojem poročilu boste našli še nekaj. V preteklih letih smo imeli skupino visokih predstavnikov, To so bili predstavniki digitalnih eh, nacionalnih knjižnic in ti predstavniki so o tem že razmišljali. Ta skupina bi morala dobiti mandat, da se s to temo še naprej ukvarja. Kajti ta skupina nam lahko poda zelo dober prispevek o tem, kako bi se lahko lotili te teme in tako bomo našli eh, pravo evropsko rešitev. Kar se tiče politične razprave. bi rada še nekaj povedala. Gre še za dostopnost invalidov. Tudi o tem se bomo pogovarjali v razpravi. Torej, po eni strani imamo, seved, imamo razpravo o avtorskih pravicah, potem moramo govoriti o avtorskih agencijah, najti moramo jasno definicijo za dela neznanih avtorjev. Ta razprava še ni zaključena. Že prej sem omenila, kako pomembno je, da imamo jasno bazo podatkov in povedala sem tudi, zakaj je evropski projekt ARAV tako nujno potreben. Ko pa govorimo o političnih in upravnih vprašanjih, bi rada povedala sledeče. Ko smo zadnjič govorili o tej temi, je bila velika tema tudi financiranje. Kulturne inštitucije v državah članicah morajo prispevati v proračun, pa tudi proračuni držav članic, hkrati pa tudi evropski proračun. Do sedaj smo projekt financirali v glavnem iz programa e-Content Plus in s tem bomo tudi nadaljevali. Ko pa govorimo o obdobju po letu 2013, mislim, da bi bilo izredno zaželeno, če bi iz prenovljene lizbonske strategije, ko gre za to, da bi posodobili evropsko družbo, financirali tudi digitalizacijo evropske kulturne dediščine. Torej, finančna sredstva bi morala pretekati tudi iz tega. In že zadnjič smo v razprave govorili o tem, da bi bilo dobro razmisliti o javno-zasebnih partnerstvih. Seveda je predpostavka ta, da so jasni pogoji, ampak na tej podlagi bi lahko izvedli kampanjo z naslovom Join Europe, Europeana, zato da ne bi pritegnili samo državnih sredstev, čeprav menim, da jih nujno potrebujemo, tako na ravni držav članic kot na ravni Evropske skupnosti. Odlično pa bi bilo, če bi dobili tudi zasebni denar. Mogoče velika podjetja, ustanove, inštitucije, ki bi se udeležile tega projekta. Kajti, če ne želimo zaostajati za Googlom in če ne želimo zamuditi, potem moramo dejansko združiti zasebni in pa javni politični sektor. To pomeni, da si želim splošne razprave o tem velikem projektu. Zato, da bi pojasnili vsa zapletena podrobna vprašanja, hkrati pa moramo narediti tudi velik politični korak naprej v zvezi z Googlom. Vprašanje je, kako bi lahko pritegnili potrebna sredstva in kako bi razvili projekt sodelovanja med kulturnimi in lokalnimi kulturnimi dejavniki in med državnimi in evropskimi. In v tem smislu si želim, da bi bila Evropejano v naslednjih letih velik uspeh. Hvala lepa. Hvala lepa, Helga. Razprava o Evropejani poteka v času, ko smo se soočili z Googlom in njegovimi dejavnostmi. Google je našel, je dosegel sporazum. Ne bom rekla, da nas ta sporazum uh, navdušuje, se nas še ni zadovoljil. Evropejana bo zgled za vse tisto, kar pričakujemo tudi od drugih. Govoriti moramo o nepoznanih delih oziroma o delih neznanih avtorjev. In sicer moramo na ta način Google pokazati, kako se bi tega lahko pravilno lotili kajti Google se je tega lotil drugače, na način, ki nam ni všeč. Paziti pa moramo tudi na to, da pri svojem delu zagotovimo avtorske pravice oziroma zaščitimo avtorske pravice. To nam je zelo pomembno. Seveda moramo zagotoviti prost dostop, ampak ne način, da bi trpele avtorske pravice. Tega ne bomo z lahkoto dosegli. ampak upam, da bo končni rezultat dober. Naj dam besedo takoj komisiji ali bodo, prvo dobili, ali bodo najprej dobili besedo kolegi. Ja, Kamer Evert, spoštovana gospa predsednica, kolegice in kolegi. Zelo sem hvaležna gospe poročevalki za to poročilo oziroma za osnute, osnutek poročila. Mislim, da je ta osnutek poročila odličen dejansko osvetli številne vidike, ki so povezani za Evropejano. Dejansko bi bilo lepo, če bi Evropejana postala tisti največji kulturni projekt v Evropski uniji. Pomembna predpostavka je seveda ta, da za to ne bosta odgovorna samo Evropski parlament in pa Evropska komisija, ampak da se bodo čutili, odgovor, se bodo čutili odgovorne tudi države članice. Države članice bi morale postati tako dejavne kot Francija in pa deloma Nemčija in Združeno kraljestvo. In če se bo to zgodilo, potem bo ta projekt dejansko zaživel, postal uspešen in bo postal boljši od komercialnega projekta Google. V osnutku poročila ali pa v mnenju našega odbora bi morali jasno povedati, da imajo tudi države članice odgovornost in da je to skupna družbena politična odgovornost, da to evropsko dediščino oblikujemo tako, da bo dejansko dostopna vsem v Evropski uniji. In k temu, po mojem mnenju, podobno kot pri jasnih klasičnih eh, knjižnicah, kjer si lahko sposodimo knjigo ali pa CD e ali film, sodi tudi to, da dobijo uporabniki prost dostop do vseh del, ki je tudi brezplačen, tako kot je to v običajnih knjižnicah. Zato mislim, da je to za nas velik finančni izziv. Ampak če se že ja, dejansko želimo razlikovati od Googlevega projekta in če se želimo izogniti klasičnemu oglaševanje oziroma če želimo izključiti klasično oglaševanje in se tudi v tem oziru razlikovati od Googlovega projekta, potem moramo dejansko zagotoviti brezplačen dostop uporabnikov, kajti na ta način bomo lahko poleg kakovosti dosegli tudi to, da se od Googlovega projekta dejansko razlikujemo. Če bi morali mi, evropejci, za dostop uporabljati svoje finančne sredstva, potem bi s tem Google projekt dobil veliko prednosti. Tega ne želimo. Evropejana pa se mora tudi z vidika kakovosti jasno razlikovati od Googlovega projekta. Naprimer pri kategorizaciji knjig in del a, se pri Googlovem projektu pojavljajo resne napake in upam, da v našem projektu do takih napak ne bo prihajalo in upam, da bomo dosegli veliko bistveno razlikovanje od Googlovega projekta. V poročilu omenjate tudi javno-zasebna partnerstva, to toplo pozdravljam. Mislim, da bi morali družbeno odgovornost vključiti na takšen način, da bi motivirali tudi ustanove in druge organizacije, da bi se finančno udeležile pri tem projektu. Posem jasno pa moramo povedati, da financiranja iz oglaševanja, kot je to pri komercialnih ponudnikov za Evropejano, zavračamo. To moramo jasno povedati in to mora biti tudi jasen signal, kajti dejansko se želimo jasno razlikovati od Googlovega projekta. Hvala lepa, gospod Kavada. Merci, la Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil eh, gospe Olgi Trupet za poročilo, stvari so zelo dobro predstavljene, jasno je identificirano, zakaj gre, dobra podlaga eh, je pred nami in zaradi tega želim tudi javno povedati, kako zadovoljni eh, smo, ko beremo rezultate vašega dela. No, sedaj se stvari res um, začenjajo. Najprej nekaj pripomp, gospa predsedujoča. mi nimamo pravzaprav eh, ista eh, pooblastila kot morda nekdo drug v tem parlamentu in to je morda določena šibkost in eh, tu je torej treba pravzaprav določene stvari korigirati. Evropa išče pravila za institucije, išče pa seveda tudi svojo dušo, se pravi zgodovinske vsebine in zaradi tega je treba seveda tudi bolje izražati kulture v množini te celine. No, sedaj pa nekaj pripombo v zvezi s samim poročilom. Očitno ste pravzaprav povzeli stvari, ki so jasne, pa seveda tudi zanimive. Dejstvo je, da eh, tu v tem modernem svetu eh, se ne soočamo z neutralnimi posredniki. In dejstvo je tudi, da moramo tudi na področju kulture identificirati neko podlago, ki bo omogočila življenje. In eh, mi imamo na naprimer različne operaterje, eh, ki prihajajo iz zasebnega sveta, iz javnega sektorja, ki ustvarjajo tudi nek eh, kulturni spektrum in mi se moramo zavedati, da na tej podlagi nastaja možnost tudi za porabo kulturnih dobrin. In iz vašega poročila izhaja jasno, da potrebuje kultura tudi ekonomsko podlago. Torej, zakaj gre v našem obdobju? Mi moramo v našem času prenesti klasiko naše kulture, se pravi pisne, vizualne, audio instrumente na nove nosilce to seveda ne pomeni, da se bodo oblike kulture spremenile. Ne smemo pasti v neko past, ki prihaja iz eh, anglosaksonskega eh, eh, sveta. Mi se zavedamo, da je kultura duša sama in mediji pravzaprav jo samo nosijo. vesel sem, da lahko tudi eh, res podprem vaše delo in sicer na določenih področjih, v določenih državah Evropske unije je treba bolj eh, seveda okrepiti avtorske pravice kaj in zlasti družbe, ki se ukvarjajo z avtorskimi pravicami, kajti te se ukvarjajo tudi z trgom kulture. Treba je torej varovati eh, umetniška dela pred razpadom eh, in eh, zaradi tega je seveda tudi že prišlo do prenosa na nova audiovizualna sredstva. Dejstvo je, da zob časa napada kulturo. In ko sem bil še mlad novinar, so nam rekli, da bodo videoposnetki v primerjavi z filmom eh, neuničljivi, vendar dejstvo je, da se je izkazalo, da videoposnetki prav tako razpadajo in zaradi tega se moramo še bolj ukvarjati s tem vprašanjem razpada. Drugi vidik je, da seveda ne smemo dovoliti, eh, da bi nekdo se sam polastil tega področja in po svoje odločal o digitalnem eh, trgu. In Evropa torej ne sme ravnati na isti način kot neka ameriška znamka, o kateri smo že dolgo govorili. Naslednja stvar, ki jo želim izpostaviti in eh, seveda eh, se s tem eh, sklicujem tudi na Google, je, da moramo pravzaprav dela predstavljati v celoti v našem sistemu. Se pravi, ne smemo krajšati, ne smemo uvajati cenzure in podobno. Podlaga za prenos Eh, morajo biti sporazumi o avtorskih pravicah, eh, ko so pač avtori pravno živeči, ko so torej znani. Torej, pri tej vprašanju moramo narediti večji eh, korak. Imamo dober projekt, ki se pa je začel z desetletno zamudo ameriški trg je pravzaprav že uvedel nove pogoje za branje. In to je seveda nevarno zaradi tega, ker so eh, pri eh, e-booku in podobno stvari eh, fragmentirane in podobno. In zaradi tega moramo tudi povečati sredstva. Ne vem, kakšno pravno sredstvo bomo mi našli za to, da naredimo več. Vsekakor pa moramo oblikovati neko ekipo, ki vam bo pomagala storiti več, narediti korak dlje in zaradi tega bomo tudi eh, predstavili določene predloge sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Kavada. Gospod Martin, prosim. Hvala lepa. To je zelo zanimiva zadeva. Po eh, prejšnjih projektih, ker nisem mogel sodelovati zaradi bolezni, moram pa če reči, da je Evropejana odlična zadeva in eh, mnogi med nami smo srcem in dušo pri tem projektu. Eh, avtorske pravice so seveda velika odprta razprava, vendar se želim osredotočiti na to, kar povedi, poveste v točkah 19, 20 in 21 eh, svojega poročila. V tem projektu Europeana imamo priložnost, da jasno pokažemo evropsko zamisel, odkot prihajamo, po čem se razlikujemo od drugih prosim, da stvari povemo tudi bolj jasno, tudi naprimer na področju uprave in tudi na področju financiranja. Za ta projekt si želim veliko več denarja in želim pravzaprav imeti vzoren projekt. Moramo pokazati, kako se ravna z denarjem. Gospa Trupel, vi imate več izkušenj kot jaz, vendar nekatere stvari sem se tudi jaz naučil v proračunskem odboru. Na enem koncu se nekaj vzame, da nekam drugam, ne vemo, kaj se podpira, vržejo se stvari v nek lonec. In vse to bi seveda zelo škodovalo tako dragocenem, eh, smiselnem projektu. In zaradi tega predlagam, da eh, sami še unesete določene spremembe v svojo poročilo. Dobro je, da natančno povemo, da naj bo to vzoren projekt ne samo po sebini sami, temveč tudi po načinu upravljanja, po načinu financiranja in podobno. Druga stvar. Oglaševanje na vzven. Prav nič nam ne koristi, če imamo odličen projekt, pa nihče ne ve zanj. Eh, ta projekt Join Europeana je seveda zelo eh, dober eh, pristop. Kaj to pomeni? Ko bomo prišli na 10 milijonov knjig in besedil v Europeani, to naj bi se zgodilo v sredini naslednjega leta, bi bilo dobro, da mnogi mladi državljani in državljanke zvedo za Evropejano in v okviru javno-zasebnega partnerstva bi lahko dosegli marsikaj. Sedaj zaradi gospodarske krize ostajajo mnogi oglaševalni prostori neizkoriščeni. Pomislimo na včeraj. Včeraj smo imeli prenos za milijonsko publiko. Najprej eh, Arsenal eh, proti Čelsiju, potem pa Barcelona proti Madridu. Eh, in v ozadju smo videli oglaševalske trakove in mi smo videli, da ti oglaševalski trakovi v štadionih niso izkoriščeni. In morda bi pa lahko tudi evropejano oglaševali, lahko bi stopili v stik z podjetji, ki bi poskrbeli za zaston oglaševanje. Tudi, naprimer, na eh, trikojih eh, Eh, nogometašev bi lahko zapisali Evropejana, sedaj pač nosijo oglas za UNICEF, eh, lahko pa bi imeli tudi napis Evropejana. In če lahko pač pomagam eh, pri uresničitvi tega projekta, bom to zelo rad storil. Hvala lepa, gospod Zver, prosim, ne? Gospod Šmit? Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi govoril mačarsko, gospe Helge Trupel bi čestiral k temu poročilu. To podrobno poročilo je odlično in kolegi, ki smo šele pred kratkem prišli v to skupino, vemo, kako pomemben je lahko naš projekt. To je naš otrok, otrok našega odbora. In eh, zaradi tega imam tudi vtis, eh, da je ta projekt v najboljših rokah pri gospe Trupel. Imam pa vprašanje glede financiranja. Vidimo, da je domet tega projekta zelo velik, zahteva pa zelo veliko finančnih sredstev. Poročevalka je že govorila o zasebno eh, javnem partnerstvu, o sponzoriranju, o vključitvi držav članic v financiranje. Se pravi, govorila je o porazdelitvi finančnega bremena in to je seveda v interesu našega skupnega cilja. Bi pa tu zastavil naslednje vprašanje. Ali je v proračunu za obdobje 2007-2013 eh, predviden ustrezen znesek za ta odlični projekt. Kolik Kakšen znesek je predviden? Ta projekt namreč ni namenjen le zaščiti eh, evropske dediščine, eh, služi seveda tudi podpiranju eh, evropske identitete med mladino, gospa Farhajn. Najprej bi se rada pridružila vsem tistim, ki so se zahvalili za to poročilo. Gospa uh, Trupel je tu opravila odlično delo. Eno stvar bi rada še ponovila. Uh, In sicer rekli ste, gospa Trupe, da ima realni svet določena pravila in evropejana se mora orientirati po teh pravilih. In to je seveda zelo pomembno tudi za internet in za avtorske pravice. Mi imamo zelo jasna pravila v realnem svetu in virtualni svet mora slediti tem pravilom zaradi tega, da se tudi mladi naučijo ravnanja z njimi. Nihče ne bi šel v eh, knjigarno in kar vzel eh, knjigo tam obstajajo jasna pravila eh, glede uporabe, glede ravnanja in tudi za evropejano eh, moramo predvideti isto zašito. Dobro, prosti dostop, da, ali bo pa to šlo eh, res brezplačno, to je vprašanje. Torej, s tem je povezano tudi financiranje tega projekta. Torej, če želimo pač spodbujanje ustvarjalnosti, zaščito avtorskih pravic. Eh, če želimo vse to, eh, potem potrebujemo seveda tudi neko gospodarsko podlago. Ljudje, ki ustvarjajo, morajo živeti od svojega ustvarjanja in to dosti krat seveda ne gre brezplačno in zaradi tega potrebujemo jasno pravila, jasno zaščito avtorskih pravic. Mi se moramo torej vprašati, kako financirati Vse to torej in to vprašanje financiranja bo ob sami ideji odločilnega pomena in s tem se bomo morali intenzivno ukvarjati. Projekt eh, si zahteva eh, tudi več sredstev, kot si to morda sedaj eh, predstavljamo. Ali želimo, gospod Sojni, prosim.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 zelo različni. Njihova teža, težavnost je različna in poročevalka je to tudi opisala. Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo že, že marsikaj prispevali, mnoge države pa eh, še ne dovolj. Zlasti za majhna jezikovna področja je to zelo pomembno. Jaz se zelo zauzemam za raznolikost Evropske unije, potem pa Eh, zavarovanje avtorskih eh, pravic. To je seveda zelo težavno vprašanje. Mlada generacija gleda na stvari drugače kot naprimer moja generacija, ki je nekoliko starejša. Mladi rod meni, da imajo v internetu vsi pravico do vsega in sploh ne razmišljajo o tem, da mora pisatelj, pevec, skladatelj eh, dobiti plačilo za svoje delo sploh ne razmišljajo, da je pač eh, umetnike treba podpirati. Potem pa uporaba umetniških del. Eni menijo, da bi zato bilo treba plačevati neko pristojbino, eh, drugi pa eh, pravijo, da brez pristojbin lahko dosežemo večjo stopnjo poznavanja umetniških del. dejstvo je seveda, eh, da potrebujejo umetniki tudi mala podjetja za to, da stopijo v eh, svet eh, do velikih podjetij nimajo dostopa in potem pa financiranje. Tu moramo sodelovati vsi, tudi davkoplačevalci knjižnice eh, so dosti krat brezplačne, vendar eh, kljub samo je treba razmisliti o sodelovanju davkoplačevalcev, o finančnem sodelovanju. Ta projekt je namreč zelo pomemben. Evropa ima zelo pestro kulturo s številnimi jeziki in to kulturo eh, moramo razširjati. Mislim, da so stvari zelo dobro opisane v tem poročilu, kako lahko rešimo te probleme, s katerimi se očamo. Ne vem, vendar v Skandinaviji obstajajo celo stranke, eh, piratska stranka, naprimer, eh, ki se ukvarja s temi vprašanji. To pomeni, da obstaja eh, problem brezplačnega interneta in ta problem ne bo eh, izginil. Eh, dragi kolega, rekli ste, da se zauzemate za raznolikost, ne pa toliko za EU, vendar brez Evropske unije ne bi mogli ohranjati raznolikosti v Evropi. Torej morate biti ljubitelj Evropske unije. Naslednja govornica, gospa Vergija. Hvala lepa. Tudi jaz se želim zahvaliti gospe Trupe za poročilo, v katerem obravnava bistvena vprašanja. Samo nekaj pripomb bi imela. Verjamem v evropski model. Mislim, da imamo evropski socialni model, da pa imamo tudi evropski kulturni model. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo tudi evropsko identiteto. E, torej, e, enako prenašam izraz evropska identiteta kot nacionalna identiteta. Torej, kultura je nekaj, kar se premika, kar se stalno bogati in evropska kultura je nekaj, kar se stalno bogati v teku celotne zgodovine in za nas Eh, velja, da je Evropejana zelo pomembna. Tu gre za pomembno kulturno vprašanje. Bila sem nasprotnica ustavne pogodbe in lizbonske pogodbe, še naprej sem to. In menim, da kultura ne spada v evropsko pristojnost, toliko bolje. Dejstvo je, da je uh, v osrčju Evrope pravzaprav gospodarstvo in kultura ni gospodarska dobrina in ni neko blago, kar pa seveda ne pomeni, da se okoli kulture ne vrtijo tudi gospodarsko vprašanje, vendar dobro je, če kulture ne zreduciramo na blago. Kultura je več kot to. Torej, mi moramo zelo dobro razmisliti o tem vprašanju. Moramo se tudi vprašati, kaj je gospodarstvo. Uh, Eh, gospodarstvo ni enako blago, s katerim trgujemo. Eh, Kultura je bistveno več. Mi smo naprimer imeli tudi Evropsko leto eh, prostovoljnih dejavnosti in tu smo videli, da je seveda na svetu bistveno več kot samo gospodarstvo. Torej, mi moramo tudi razmišljati o vsem o gospodarstvu v večini, o kulturi, o gospodarstvu, v večini. V množini, se pravi, imamo več različnih eh, vrst kulture in gospodarstva. Potem pa se seveda zastavljajo tudi vprašanja dostopnosti v kulturi, brezplačnosti v kulturi. Vse to so bistvena vprašanja in ta si moramo zastaviti. Mi moramo vsakomor omogočiti dostop do kulture. In potem pa še nekaj. Van Gogh je bil velik umetnik in njegova dela so danes najdražja na trgu. Živel pa je v bedi in ko je živel, ni mogel živeti od svojih del. In tudi to moramo upoštevati, ko razmišljamo o tem vprašanju. Hvala. Hvala lepa, gospa Veržja. Eno stvar bi rada izpostavila. Vaša predstava v Evropske uniji ne ustreza resničnosti Evropska unija? Ne, naj vam kar povem naslednje. Evropska unija je ravno tu uresničila kar ste vi omenili. In sicer zagotovila je, da kultura ni samo blago, s katerim trgujemo. Evropska unija si je prizadevala tudi za konvencijo UNESCO. Naj vas spomnim na to. To pomeni, da mi hočemo ravno to doseči, da kulture ne bodo obravnavali kot eh, eh, blago. In mislim, da moram to dosti krat eh, ponoviti. Dosti krat pač ne morem pozabiti, da sem bila učiteljica. E, prosim, da mi to dovolite. Gospod Boris, prosim. Za e, predstavljeno. Hvala lepa. Za predstavitev te tematike dovolite, da dodam še nekaj stvari evropejana naj bi ohranila dva osnovna elementa. Prvič mora zavarovati kulturno dediščino Evrope. Države članice morajo tu še marsikaj postoriti. Bolj intenzivno moramo delati. Francija je tudi dober zgled za nas in tudi komisar eh, bi moral dati dovolj spodbud za zavarovanje kulturne dediščine. Dejstvo je, da bo prišlo do degradacije mnogih kulturnih dobrin, eh, naprimer časopisi, časniki, ki izhajajo na lokalni ravni eh, so ogroženi in lahko bi izgubili številne dragocene kulturne dobrine. Potem pa še nekaj. Menim, da bi bilo treba digitalizirati filme. V mislih imam zlasti dokumentarce. Evropejana bi se morala ukvarjati tudi s tem. Konec koncev gre za pomemben del evropske kulturne dediščine. Mnogi eh, filmi so na analognih nosilcih in lahko pač pride do razpada. Na to sem hotel še opozoriti. Gospe in gospodje, naj spomnim še na Google. Seveda želimo imeti evropsko knjižnico, ki bo shranjevala evropsko kulturno dediščino, evropske umetnine. Eh, tam so tudi dela, kjer eh, ne poznamo avtorjev, ki so eh, tudi razprodana in mnoge države članice se soočajo s problemom, kako naj pozovejo tudi zasebnike, naj dajo na voljo te kulturne dobrine. Torej, kako bo Evropejana zgledala čez nekaj let? Torej, vsa literarna dela naj bi bila shranjena v Evropejani, ne zgolj tista literarna dela, za katere imamo avtorske pravice v Evropi. Peane bi morali imeti tudi neko komercialno komponento in sicer vsako literarno delo, eh, ki se objavi, bi moralo biti shranjeno tudi v Evropejani in mi bi morali pač eh, povezati javni in zasebni del v Evropejani evropejani. In potem bi bil zagotovljen tudi poln dostop do celotne dediščine in tudi eh, avtorske pravice bi bilo treba ustrezno spremeniti. Javni del naj bi bil eh, namreč oblikovan tako, da ga je mogoče povezati tudi s komercialnim delom. Hvala lepa, gospa Šake. Hvala lepa gospe Trupe za to odlično poročilo. Opravičujem se zaradi zamude, imam pa dve vprašanje. Omenjen je bil uh, Van Gogh. Uh, mi se seveda tudi uh, spomnimo, uh, da smo se soočali seveda tudi z umorom uh, v uh, kulturi in uh, Tu me seveda zanima, kako naj bi bilo s povezavo, kako naj bi bilo s pre, prečevanjem eh, cenzure in potem pa naslednje vprašanje, kako bo z online eh, aplikacijami, z eh, odprtimi veri, eh, ali bodo lahko eh, uporabljali tudi druge vrste aplikacij in podobno. Hvala. Gospa Benerab Atu, prosim. Torej, veseli me ta projekt, pridružujem se pripombam eh, kolegov in kolegic. Veliko je že bilo povedano. Opozarjam vas na to, da se ne smemo osredotočati samo na dela z velikim dometom. Kultura ima neko usmerjenost eh, v univerzalnost eh, in mi ne smemo namreč eh, pozabiti tudi na tista področja, Eh, ki nimajo teh projektov, naprimer Afriko in tudi afriška eh, dela bi lahko vključili. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stojanov. Ja, Gospodžo predsedatelj, razbira se iskam, da blagodarim na gospođa Helga Trupel. Hvala lepa. Tudi jaz bi se rad zahvalil gospe Trupel. Rad bi spregovoril o različnih vidikih te tematike. En mesec se sedaj zelo intenzivno ukvarjam z Evropejano in res sem presenečen nad eh, obsegom tega projekta, ki je zelo pomemben za Evropejce. Naj tudi spregovorim nekaj besed o organizaciji tega projekta. finance, vsebina, organizacije so v rokah EDL-a, to je nizozemska ustanova. In rad bi nekaj predlagal, to vam bom predložil tudi v pisni obliki. Ta fundacija je do sedaj upravila kar dobro delo. Verjamem pa, da je skrajni čas, da ta fundacija ustanavlja tudi izpostave v 27 državah članicah. In te izpostave, te fundacije bi potem lahko aktivno lobirale pri vladah držav članicah in bi se lahko zauzemale za dodatna finančna sredstva. Lahko bi tudi lobirale pri podjetjih v državah članicah. Na ta način bi lahko privabila več finančnih sredstev. Pomembno bi bilo tudi, da povežemo vsa nacionalna prizadevanja in uporabljali naj bi eno metodo za digitalizacijo. Na ta način bi imeli poenotene oblike. Verjamem v regionalizacijo projekta, kajti na ta način bi se projekt približal državljanom in državljanom kratkoročno bi dosegli več rezultatov. Na koncu bi rad tudi še povedal naslednje. V dokumentu, ki smo ga dobili, nisem mogel ugotoviti, kdo nadzira to fundacijo. Ali zatem tiči nek organ, ki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 Nasprotujem pa temu, kar je bilo rečeno, namreč, da mladi razmišljajo drugače. Sama kupim vsaj 100 knjig na leto. In s tem podpiram tudi založnike v svoji državi na Slovaškem. Seveda pa vsak nima te možnosti. V knjižnicah na Slovaškem lahko za knjige plačaš posamično ali pa plačaš letno članarino. Nekaj podobnega bi lahko uvedli tudi pri Evropejani, torej ti dve možnosti. In če že plačujemo za pornografijo, zakaj ne bi plačevali tudi za knjige? In upravičujem se za to primerjavo. Gospod Skurja je naslednji na vrsti. Sì, grazie, Presidente. Io intanto mi unisco. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam se pridružujem čestitkam poročevalki Trupel za odlično pripravljeno poročilo. To je zelo ambiciozen projekt, zelo poseben projekt, hkrati pa tudi zelo težaven projekt. Mislim, da se srečujemo z zelo pomembnim izzivom. Mislim, da je ta projekt povezan tudi z evropsko identiteto, v katero zelo verjamem in s tem nasprotujem enemu izmed svojih predhodnikov, ki je izrazil drugačno mnenje. Razpravljati pa moramo po eni strani o zaščiti pravic avtorjev oziroma avtorskih pravic, kajti to bo vodilo še v obširne razprave, po drugi strani pa se je potrebno posvetiti tudi finančnemu vidiku gre za vprašanje, v kolikšni meri je proračun prilagojen oziroma se je prilagodil temu projektu. Nekdo pred mano je dejal, da je zelo pomemben prost dostop do vseh teh del v okviru Evropejane. Kolegica pred menoj je dejala, da vedno obstaja neka minimalna članarina, nek minimalen prispevek, ki ga je potrebno plačati. Pa naj gre tukaj za letno članarino ali pa kakšno drugo obliko. Gre za zelo obširen program, zato ne moremo vsega zagotoviti na voljo brezplačno. Seveda pa je potrebno javno financiranje, vendar to še zdaleč ne bo zadostovalo. Mora pa javno financiranje predstavljati največji delež v proračunu tega projekta. Vendar pa si je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kako zbrati še dodatna sredstva, kako pridobiti sponzorje. Podpiram Evropejano in mislim, da bi lahko našli dobre argumente, s katerimi bi lahko pritegnili sponzorje, da podprejo ta zelo pomemben in temeljn projekt.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 sem ji prisluhnila tudi že v drugih gremih in slišala sem, kako kompetentno je predstavila ta projekt. Zaradi tega bi ji rada čestitala. Nekaj je vprašanj, ki so po mojem mnenju zelo zanimiva. Še prav posebej, če Evropejano primerjamo z projektom Google. Pri našem projektu gre za veliko zauzetost gre za civiliziran razvoj digitalne literature. To je velik izjiv, hkrati pa tudi velika grožnja. Če bomo sedaj dopustili monopol iz Amerike in če pri tem ne bomo prisluhnili avtorjem in založnikom, katerih pravice so v določenih primerjih kršene, potem bomo imeli velik problem z našo kulturno dediščino. Imamo namreč možnost, da se z našim projektom upremo Googlovemu projektu, podobno kot je dejal gospod Boris. Vključiti je potrebna tudi sodobna dela in jih ustrezno zaščititi. Potrebujemo evropska pravila za digitalizacijo literature, pri tem pa moramo seveda upoštevati avtorske pravice v posameznih državah članicah. Če sem pravilno razumela, potem trenutne razlike niso razlog za to, da bi ta projekt ne bil uspešen. Seveda obstajajo razlike v posameznih državah članicah, kar zadeva avtorske pravice, vendar pa mislim, da te razlike niso tako velike, da bi lahko zaustavile razvoj našega projekta. mislim, da obstajajo razlike tudi druge. Nekatere države, kot recimo Francija, so digitalizirale že veliko del, druge države manj. Vse države članice bi pozvala k temu, da poskrbijo za določeno število temeljnih del, pri tem pa po eni strani zaščitijo avtorske pravice, po drugi strani pa zagotovijo uspešen razvoj našega projekta. Sama prihajam iz Krakova. Krakov je mesto poetov in slišala sem, da evropejani obstajajo prevodi eh, določenih eh, del teh pesnikov in ti prevodi naj bi bili zelo slabi. Zato mislim, da je naša naloga tudi, da poskrbimo za kampanjo usporedno za Evropeano, v katero bi morali vključiti vse države članice in še dodatno podpreti digitalizacijo. Gospod Kelly je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej naj povem, da kot nekdani učitelj vidim, da ste bili nekoč učiteljica. In če bi sedel v vašem razredu, bi krepko pazil, da ne bi prestopil meje. Če bi bil predsednik eh, pri plenarnem zasedanju prejšnji teden v Strasburgu tako učinkovit kot vi, bi opravili veliko več dela in zaključili veliko prej. Točke, ki so bile danes tukaj izpostavljene, so izjemno pomembne in tudi izjemno relevantne. Izpostavil bi rad tri. Najprej avtorske pravice. Veseli me, da je bilo to danes tukaj omenjeno. Avtorske pravice v moji državi eh, gredo nazaj eh, 1500 let. Takrat je potekala velika bitka zaradi avtorskih pravic. Menih, eh, nek menih je povabil drugega meniha v uh, svoj samostan in ta je pisal knjigo, drugi pa jo je po noči kopiral. Uh, potem uh, je menih zahteval to knjigo nazaj, vendar mu to ni uspelo in zaradi tega se je pritožil kralju. In takrat uh, je bilo rečeno, da je mora imeti vsaka knjiga svojo kopijo. Menih Kolomkil ni sprejel uh, te uh, razsodbe in potem je prišlo do velike bitke. Na tisoče je bilo ubitih in potem se je ta menih odločil, da bo čel v tujino in ljudi spreobrnil v krščanstvo. Zgodovina nas ne uči, ali je spreobrnil tudi koga iz neodvisne stranke v Združenem kraljestvu. Vendar pa je bila zapisana kiltska knjiga približno 200 let kasneje. In že takrat v davni preteklosti so bile avtorske pravice ravno tako pomembne kot danes. Avtori niso zadovoljni, ker se njihove avtorske pravice kršijo, predvsem ker jih krši Google. Drugič, monopol. Tudi to vprašanje je enako pomembno. Zauzemamo se za svobodno trgovino in svoboden trg, ne smemo pa dopustiti monopolov. Potem pa Vključenost, to je tretja točka. Dostop eh, mora biti omogočen vsem državljanom. Vse te točke so pomembne, projekt je zelo dober in gospa Trupel je odlično pripravila svoje poročilo. Hvala lepa. Um gospa Trupel ima majhno težavo. Ob, uh, pol nas mora zapustiti, trije ste še na seznamu. Prosim, da se omejite na eno minuto v svojih, v svojih prispevkih. Gospod Vatima. Hvala lepa, gospa predsednica. Me slišite? Tudi sam občudujem delo, ki ga je upravila gospa Trupel. Rad bi izpostavil dve, tri točke, ki se mi zdijo pomembne. Prvič, kar zadeva časovni načrt digitalizacije. Bojim se, da bomo zaradi te ideje, da bi digitalizirali vse, upočasnili celotno delo, če samo pomislimo na film ali pa na glasbo. Zaradi tega je nastala tudi piratska stranka, na švedskem. Niso nič brali knjig. Na knjige sploh ne mislijo. Ampak vsi mladi poslušajo glasbo. Zaradi tega mislim, da bi morali predlagati nek časovni ukvir v tej digitalizaciji. Recimo pri knjigah se določene težave ne pojavljajo v tem trenutku. V določenem trenutku avtorske pravice izginejo in zaradi tega se ta problem pojavi šele kasneje. Hvala lepa, gospod Zver. Ja, hvala lepa, gospod predsednica, za besedo. Tudi jaz čestitam gospe Tripl za pripravljeno poročilo. Uh, razprava je zelo zanimiva, čeprav se ponavljamo od zadnjič, tako da bi lahko predvsej uh, prišparali eh, čas, ampak vendarle nekaj bi rad poudaril. Če bo evropejana uh, razumljena kot konkurenca Google, se temu našemu projektu piše slabo. Mi bi morali evropejano uh, eh, ustvariti, tudi če ne bi bilo Google, zaradi tega, ker so tudi evropske kulturne dobrine, javne dobrine in da omogočimo vsem čim lažji dostop do njih. Če pa bo temeljil eh, ta projekt na zasebnem partnerstvu, eh, bo imel tudi slabo prihodnost. Zato se zauzemam, da je eh, glavni finančni steber, da so javna sredstva iz vseh treh virov, kot je bilo prej eh, omenjeno, eh, zasebni pa je samo kot nek dodatek k temu. Hvala lepa. Hvala lepa. Frau Kammer Ebert, ganz kurz noch einmal und dann machen wir Hvala lepa. Gospa Kammer Ebert, še enkrat, čisto na kratko. Gospa Trupel je v svojem poročilu uh, govorila tudi o kooperacijskih družbah in eh, potrebno je zaščititi avtorske pravice. Te družbe spadajo v konkurenčno pravo in zaradi tega bi lahko prišlo tudi do izkrivljanja konkurence. Zaradi tega mislim, da bi morali še enkrat razmisliti o tem, eh, kako bo to vplivalo na celoten projekt Evropejane. Hvala lepa, sedaj pa prosim komisijo, da nakratko poda svoj prispevek, kajti gospa Trupel nas mora kmalo zapustiti. Primero felicitar a a la señora Drupel y muchísimas gracias, señora presidenta. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil gospe Trupel in tudi predsednici. Rad bi, zahval, rad bi se zahvalil tudi vsem drugim, da ste tako navdušeni nad tem projektom Evropejana. Poročilo gospe Trupel je zares odlično. Obravnava vsa pomembna vprašanja in vse pomembne točke. Komisija meni, da je projekt Evropojana zelo ambiciozen. Gre za okno v digitalne evropske kulturne vrednote. Vendar pa je vse skupaj le vrh ledene gore. Države članice in kulturne organizacije si močno prizadevajo za digitalizacijo kulturne dediščine, zaradi tega moramo dejati, da je Evropejana plod sodelovanja med državami članicami in zasebnimi družbami. Niso še bile izpostavljene knjige sirote in evropska rešitev za to vprašanje. Ko gre za audiovizualne, audiovizualna dela, tukaj gre za zelo veliko številko, 50 tisoč del je sirot in to je izjemno veliko. Potem so tukaj dela, za katera avtorske pravice še veljajo, ko gre za velike javne knjižnice ali pa za knjižnice oziroma za knjige, za katere avtorske pravice še veljajo. V 20. in 21. stoletju je pomembno sodelovati z avtori in založbami tako, da poskrbimo za digitalizacijo vseh del. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da je potrebno najprej najti lastnike knjig. To je predvsem pomembno za knjige sirote. Na ta način bo naše delo veliko lažje. Druga točka, o kateri še tudi ni bilo veliko govora, so nacionalni sporazumi med eh, kulturnimi organizacijami, avtorji in tako naprej. Rečeno je bilo, da naj bi dela uvrstili na splet, ampak zgolj na nacionalni ravni, vendar bi to predstavljalo katastrofo za Evropo. Namreč To bi pomenilo, da moramo imeti računalnik na nizozemskem, zato da bi lahko imeli dostop do nizozemskih del. Potem pa računalnik v Franciji, da bi imeli dostop do francoskih in tako naprej. To nikakor ni eh, spremljivo. V petek je potekal kulturni svet, svet ministrov za kulturo in. Potrebujemo sporazume državami članicami, da bo prišlo do napredka. Dobili bomo tudi novo komisarko za digitalno agendo in mislim, da je sedaj res pravi čas za premik. Na ta način bomo lahko tudi gospod Krs pozvali, da dela v tej smeri. Pomembno je sodelovanje med avtorji, parlamentom, državami članicami in s pomočjo tega sodelovanja nam bo najbrž uspelo doseči naš cilj. Evropska kultura mora biti na voljo vsem na spletu. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Trupl, hvala lepa, Doris. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom za njihove prispevke, za kritike, tudi za predloge, ki sem jih dobila v pisni obliki pred eh, to sejo. Seveda želim, da bi Evropeana bila projekt, eh, ki je pomemben sam po sebi in eh, ki bi ga s katerim bi pričeli tudi, če Google ne bi bilo, ampak nažalost Google pač obstaja in mi živimo v svetu skupaj z drugimi akterji. Slišali smo veliko argumentov, zakaj je Evropejana tako zelo pomembna za Evropo, za Evropsko unijo. Potem druga pripomba, kar zadeva avtorske pravice. Mislim, da je potrebno poskrbeti za soglasje za sporazume, za avtori, za založniki in tako naprej. Na ta način bomo lahko zagotovili dostop do določenih del. Vendar ne nujno za ston, še posebej, če gre za dela, ki so še zaščitena z avtorskimi pravicami. Vsekakor pa mislim, da bi to moral biti projekt, ki je v veliki meri javno financiran. Na ta način bo dostopen vsem državljanom. In eh, tukaj gre tudi za invalide. Google je sprejel oziroma uspel doseči eh, sporazum in po tem sporazumu tudi Googlov projekt eh, ni več povsem zaston tudi ta projekt deloma ščiti pravice avtorjev. Tako da tudi ta projekt ne bo, povsem, ne bo funkcioniral povsem brez plačila. Kar zadeva kampanjo in pa financiranje celotnega projekta, želela bi si in zato se zauzemam in to sem povedala že prejšnji teden v Strasburgu, ko smo imeli ustno vprašanje v povezavi z Googlom. Želela bi si, da bi proračun za projekt Evropeana izšel iz Lizbonskega programa. Gre za vprašanje modernizacije tako kulture, kakor tudi gospodarstva Evropske unije. Zaradi tega, gospod Martin, nisem mnenja, da bi morali sešteti neke usate, ampak, bi, ampak mislim, da bi to moral biti eden izmed glavnih projektov v uh, okviru Lizbonske strategije. Mislim, da bi morali to poskušati doseči. Poskrbeti moramo za jasno identiteto tega projekta. V glavnem se ta projekt financira iz eh, okvira eh, e-content plus. In eh, iz tega naslova je bilo za ta projekt namenjenih 6,2 milijona evrov. Vključiti je potrebno tudi kulturne organizacije. Če se bomo zedinili glede pomena tega projekta, potem bomo lahko dosegli veliko več. Zasebno partnerstvo ni povsem izključeno, vendar pa morajo biti pogodbe jasno določene, glavni del pa je potrebno financirati iz javnih sredstev prav se mi zdi tudi, da je potrebno plačati kreativne vsebine. Veliko se govori o kulturni politiki in gospa Veržija, strinjam se z vami, kultura, kreativne vsebine imajo dvojni karakter. Po eni strani gre tukaj za dobrino, za katero je potrebno plačati, po drugi strani pa so ustvarjajo, so oblikujejo življenje. Eh, avtori morajo imeti možnost, da s pomočjo svojih del preživijo. Po drugi strani pa je kultura veliko več kot zgolj eh, dobrina. To je povedala že gospa Pak in to je tudi glavni del evropske kulturne politike. To je zapisano v UNESCO-vi konvenciji kakor tudi v pravilih notranjega trga in v naših odnosih z tretjimi državami. Mislim, da tukaj ideološko ne bi smeli odstopati. Kampanja, ki sem jo omenila, namreč pridružite se Evropejani, Join Europeana, potrebuje tudi eh, javno financiranje, vendar pa, če lahko pridobimo tudi zasebne partnerje za eh, ta projekt, bi to seveda bilo zaželjeno. Če bi bilo mogoče, bi se morali približati tudi mladim, seveda na drugačen način, za drugačno obliko oglaševanja. Sedaj pa k vprašanju, kdo bo odločal o vsebinah. Gospa Šalke je zastavila to vprašanje. Knjižnice bodo o tem odločale tiste, ki bodo digitalizirale in potem eh, podatke pošiljale naprej. Torej, knjižnice bodo odločale o tem, katere vsebine bodo uvrščene v digitalno knjižnico. Potem pa še programska oprema. Kolikor vem, naj bi imeli posebno platformo Evropeana za programsko opremo. Razvili naj bi lastni model vendar pa mislim, da je to potrebno prepustiti strokovnjakom, ki so za to odgovorni. Direktori skupaj z evropskimi knjižnicami bodo to zagotovo dorekli. In še zadnja pripomba. Kljub eh, vsem predlogom sprememb eh, mislim, da nam je skupno eno, namreč, da imamo veliki eh, političen interes, eh, da Evropejano tudi uresničimo in zato se zahvaljujem. Hvala lepa, Helga. Res sem imela občutek, da sodelujemo pri skupnem projektu. Gospod Kavada je namen naredil prav poseben vtis. Kar tukaj zbiramo, se predstavlja povsem drugače in se bo vzmeraj predstavljalo na ta način. Tudi ko ne bo več digitalne sedanjosti. Včasih smo imeli video, potem smo videokasete, potem smo imeli eh, DVD-je in tako naprej. In sedaj več ne uporabljamo eh, videokaset, torej z napredkom starih stvari več ne uporabljamo. Dobro se mi zdi, da sedaj poskrbimo za digitalizacijo vseh teh del in sicer na kakovosten način. Zaradi tega potrebujemo tudi sodelovanje držav članic. Prepričana sem, da prav razprava v Google v številnih državah članicah lahko poskrbi za spremembe in kolege pripravi do tega, da spoznajo, kako pomembna je Evropejana. Helga, hvala lepa in prijeten let. Imamo pa tudi rok za vložitev predlogov sprememb in ta rok je 12. ne 8. decembra, torej prihodni teden 8. decembra ob 12. torej opoldne. 8. december ob 12. 26. Imamo takrat sejo ali ne? 26. januarja naj bi pravzaprav glasovali o Evropejani, vendar ne vemo, kako bo sedaj vse skupaj z plenarnim zasedanjem, zaslišanji komisarjev in tako naprej. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Torej 8. decembra, še enkrat ponavljam, ob 12. uri rok za vložitev predlogov sprememb. Sedaj pa prehajamo k peti točki dnevnega reda. Gre za dialog med univerzami in podjetji, novo partnerstvo za posodobitev univerz. 2. septembra smo kolega Šmita imenovali za poročevalca, 13. oktobra pa je odbor ITRE zahteval, da eh, sodeluje kot odbor, s katerim se bomo posvetovali. Zaradi tega imamo skupen časovni okvir. Mislim, da ga je gospod Šmit dobro pripravil, mislim, da ga imate že tudi vsi drugi. Sedaj pa predajam besedo kolegu Šmitu, da pove, kaj je bilo doseženo v sodelovanju z odborom ITRE. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil za to, da sem imel možnost, da pripravim to poročilo. Bolj ga berem, bolj ugotavljam, kako zelo pomembna je ta tema. Zato se zahvaljujem vam in gospodu Skuri. Rad bi se zahvalil tudi kolegici Riti, ki mi je zagotovila vse potreben material. Seveda smo skrbno prebrali vse študije komisije in vse material, ki je trenutno na voljo tesnejše sodelovanje med podjetniškim svetom in pa med univerzo je eden izmed pomembnih elementov Lizbonske strategije. Tukaj gre za dvojni cilj. Po eni strani gre tukaj za ustvarjanje novih delovnih mest, po drugi strani pa za modernizacijo eh, visokošolstva. Vsi študentje bi morali imeti možnost, eh, da zberejo tudi praktične izkušnje tekom svojega študija. Na ta način bi bili tudi lažje zaposljivi. Za docente je izjemno pomembno, da pretehtajo, katere so potrebe na delovnem trgu in zaradi tega mislim, da bi morale biti univerze bolj odprte do podjetniškega sveta po drugi strani pa podjetja potrebujejo veliko strokovnjakov, ki jih lahko najdejo prav na visokih šolah, na univerzah. Podpreti moramo vse pobude, ki bi lahko pomagale najti izhod iz krize v Evropi. Seveda pa tudi vse tiste pobude, ki bi omogočale znižanje števila brezposelnih. Dokument, ki ga imamo pred seboj, je delovni dokument in govori o prioritetah, ki se zdijo pomembne meni. Med temi prioritetami bi omenil naslednje. Določiti je potrebno okvir dialoga, teme dialoga in pa udeležence dialoga. Odločiti se je potrebno, ali naj bi to bil bilateralni dialog ali naj bi vključili tudi vlade. Na ta način bi lahko omogočili sodelovanje med eh, univerzami in pa podjetniki. Kakšen naj bi bil torej cilj tega dialoga? Po številnih razpravah so sedaj potrebni oprejemljivi rezultati in na to temo pričakujem vaše predloge, vaše pobude. Drugo vprašanje, kako bi lahko majhna in srednje velika podjetja vključili v ta projekt, v ta proces. Ta podjetja nimajo dovolj finančnih virov. Še en vidik igra pomembno vlogo. Razmisliti moramo o tem, ali naj bi člani Euronesta oziroma člani Evrosredozemske univerze bili vključeni v ta proces. Imel sem pogovor z direktorico uh, European Training Fund in dejala je, da je pripravljena na sodelovanje. Poleg tega mislim, da bi morali vključiti tudi srednje šole in pa šole za poklicno izobraževanje, tako da bi tudi strokovnjaki dobili možnost, da nadaljujejo z svojim izobraževanjem na univerzah. Ne bi smelo biti ovir za te eh, ljudi samo zaradi tega, ker nimajo zaključene srednje šole. In sicer ustrezne srednje šole. Zastaviti se je potrebno tudi vprašanje, ali naj bi Evropske univerze vključili v določenem zaporedju. Zdi se mi, da univerze sploh nimajo pojma, kaj počnejo uh, njihovi eh, študentje po zaključenem študiju. Organizirano je bilo organiziran je bil tudi posvet o oziroma organiziran bo posvet 26. Eh, januarja na temo Evropskih univerz in eh, na ta posvet bodo povabljeni strokovnjaki. Drage kolegice in kolegi, gospa predsednica, čakam na vaše pobude, na vaše pripombe. Skupaj sem prepričan, da bomo uspeli spostaviti to potrebno sodelovanje, to poročilo pa bo vsebovalo naše temeljne cilje. Najlepša hvala. Hello. Hvala lepa, pa gospod Lokegard. Hvala lepa, gospa predsednica. To je po mojem mnenju izredno zanimiva tema. Že nekaj časa razpravljamo o tem, Torej, ta tema ni v resnici nova. Veliko govorimo o tem, ampak nič konkretnega nimamo pred seboj in to je naš velik izziv. Strinjam se s gospodom Palom Šmitom, ki pravi, da še nismo našli izhoda iz krize. Torej, vprašanje je, kakšna je pot ven? to vprašanje bi morali zelo natančno spremljati in sam bi imel že nekaj konkretnih predlogov za nadaljne delo. Povsem se strinjam s tem, kar je zapisala komisija v svojem sporočilu. Mislim, da je to dober povzetek. Vseboje šest bistvenih tem, sam pa bom omenil dve. Pri prvi temi gre za učne načrte, za študijske programe. Pomembno je, da povdarjamo interdisciplinarne in transdisciplinarne študijske programe, zato da bodo ljudje tudi usposobljeni za trg dela. Tudi v gospodarskem življenju potrebujemo inovacije in raziskave. Dobro bi bilo, če bi tesneje v univerze vključili gospodarstvo. Po mojih izkušnjah je težko, eh, ko se ti dve različni kulturi združita, kajti vsaka govori svoj jezik in to je velik izziv, kako bi lahko zagotovili, da bosta obe strani govorili en jezik, torej gospodarstvo in pa univerze. To je nekaj, česar ne moramo doseči čez noč. Potem uh, se povdarja tudi vse življensko učenje. To je bistveni sestavni del izobraževalne ponudbe univerz. In to se mi zdi zelo dobro in zelo pomembno. In tretjič, pomankanje inženirjev in pa naravoslovnih eh, znanstvenikov oziroma naravoslovne znanosti. To moramo rešiti. V skandinavskih eh, državah, naprimer na Danskem, je to zelo aktualno. Tu se, že zle, tu se že leta ukvarjamo s tem vprašanjem, rešitve pa še nismo našli. Že v osnovni šoli in v predšolskem izobraževanju poskušamo pri mladih vzbuditi interes za naravoslovne znanosti in to je treba storiti prej. To je stvar, ki se mora začeti izvajati že pred univerzami. Potem je omenjena tudi mobilnost. Mobilnost čez meje. To pomeni, da je potrebno graditi mostove. V praksi mislim, da bi morali poskrbeti za to, da študentje zberajo praktične izkušnje. Seveda bi morali to podpirati v celotni Evropi. Potem pa je tu še nekaj posem konkretnega, namreč raziskovanje. Tudi raziskave morajo graditi mostove med univerzami in podjetji. Na Danskem imamo pravilo, po katerem ljudje, ki že delajo v podjetjih, lahko zaključijo študij oziroma lahko dosežejo univerzitetno izobrazbo na univerzah. To pomeni, da svoj čas razpolovijo, polovico časa namenjajo študiju na univerzi in polovico časa delu v podjetjih. In teh 50 odstotkov na univerzi lahko preživijo tudi v tujini. To finančno podpira država. To pomeni, naprimer, da država nameni 60 tisoč kron za to obdobje, ki ga človek preživi v tujini. To je dober sistem. To je sistem, ki bi ga nedvomno lahko prenesli tudi na druge države. Tako bi lahko uvedli zelo dobro sodelovanje. Že poznamo programe izmenjave, ki bi jih lahko izkoristili. Seveda moramo misliti tudi na financiranje ampak v sedmem okvirnem programu bi gotovo za to lahko našli sredstva. To je po mojem mnenju dobro. Torej, ta sistem, ki ga poznamo na danskem, je pri nas zelo uspešen. Hvala lepa. Gospa Nevedalova. Hvala lepa. Imela bi vprašanje za gospoda Šmita. Ali ste poizvedeli oziroma izvedli študijo o univerzah, ki nudijo družboslovne študije? Zanima me, ali lahko ti univerze komunicirajo s podjetje, ki bi lahko na tem področju dobili praktične izkušnje. Težko si predstavljam, da študiramo, da nekdo študira jezike in bi imeli tesnejše sodelovanje s podjetji, sicer lahko prevajamo za podjetja, ampak to je tudi vse. Pri nas na univerzah je tako, da je potrebno opraviti prakso in sicer v tistem predmetu, ki ste ga študirali. Na naših univerzah imamo določeno število, določeno število tednov, ko je treba delati oziroma opravljati prakso in šele potem dobite potrdilo, da ste opravili določeni letnik. Tudi to bi bila morda ena pot. Če bi bila ta možnost omogočena, potem bi sodelovanje med univerzami in podjetji izboljšali. Pri nas je tako, da se številni odločijo za študij prava, le redki pa za tehniko. To je velik problem v celotni Evropi. Zato se mi zdi, da je možnost, ki sem jo omenila, dobra in lahko bi jo podprli. Še prej pa bi morali to vprašanje nekoliko preučiti. Arvojsa puhenjohtaja, kyllä pa on ollut mahtovan hieno päivä tänään. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Repo. To je v resnici zelo zanimiva razprava. Oziroma, imeli smo zanimivo razpravo o Evropejani. Naša kultura je naš kapital in veliko je bilo že storjenega. Bistveno pa je to, kaj lahko skupaj dosežemo. To je tesno povezano z univerzami, kajti kultura je povezana z univerzami, z notranjim trgom, s prihodnostjo, tako rekoč. Sem poročevalec v senci za socialistična politična skupina in to je moja prva tovrstna naloga. Sporočilo komisije sem si prebral. Gospod Schmidt je povedal že številne pomembne stvari. Na Finskem bomo v naslednje leto uvedli Alto univerzo. To je umetniška visoka šola, tehnična visoka šola to bo visoka šola, ki združuje obe področji. In na ta način poskušamo vzpostaviti dialog tudi z gospodarskim življenjem, torej dialog med univerzem in gospodarskim življenjem. Mislim pa, da moramo še nadaljevati, vključiti moramo vse dele družbe. Raziskovalni inštituti nevladne organizacije in vsa druga področja družbe morajo sodelovati z univerzami. Dialog je bistvenega pomena. Slišal sem tudi predlog v zvezi s povezavo med znanostjo in univerzami. Tudi v drugih državah, na kitajskem, na švedskem, obstajajo podobni cilji. V Upsali, na švedskem, naprimer, ali pa tudi pri nas v Tokuju, pa so se javili zelo redki, ki so želeli sodelovati pri takšnih programih. Mislim, da je zelo pomembno, združevati akademsko sodelovanje in pa podjetnost. Gospod Keli, hvala lepa. Naj povem, da se povsem strinjam s tem, kar je povedal gospod Pal Schmidt. Mislim, da je zabil žeblico na glavico. Dejal je, da morajo univerze postati bolj pomembne za družbo in za podjetja. Leta so univerze živele odrezane, oddaljene od podjetij, živele so svoje življenje. Proizvajale so diplomante brez izkušenj. V zadnjih letih se je nekaj spremenilo, ampak na nek način je šlo za enosmerno ulico. podjetja so financirala določene študije na univerzah, naprimer. Sedaj pa so univerze spoznale, da morajo iti dlje. Sedaj je zelo pomembno okrepiti področje raziskovanja in inovacij. Na Irskem imamo program za spodbujanje univerz in ta program gre v smeri tega, kar je povedal gospod Pal Schmidt. Sedaj potrebujemo spremembe. Govorimo o podnebnih spremembah, o pametnem gospodarstvu, o energetske učinkovitosti. Zato je napočil čas, da uvedemo strokovno znanje. Zato se moramo odzvati pravočasno in vsi bi imeli korist od tega. Gospod Šmit, opravili ste odlično delo. Nadaljujte tako. Hvala lepa. Mr. Skorija, Marko. Sì, grazie. Dukaj, e, sikome... Hvala lepa, gospa predsednica. Kolega Šmit je prosil tudi za praktične pobude. Zahvaljujem se mu za opravljeno delo. Upravičev je izkazano zaupanje. Rad bi predstavil dve izkušnji ministra za mladino v Italiji. Najprej je bil ustanovljen mesečni kampus, eh, kamor je bilo upisanih eh, nekaj študentov iz Rima. Bili so izbrani iz različnih eh, šol oziroma univerz in en teden so imeli možnost, da se sestanejo z pomembnimi podjetji, kot recimo z Microsoftom in tako naprej. Seznanili so se z perspektivami, z um, načrti teh podjetij in tako naprej. To je predstavljalo pomemben most med univerzami in pa podjetji. Tudi podjetja niso zgolj uh, predstavila nekega napisanega govora, ampak so dejansko spoznala študente, in uh, se seznanila z njihovimi pričakovanji in izkušnjami. Študentje so kasneje dejali, da je bil uh, ta sestanek oziroma da je bil ta teden srečen zelo pomemben. Mislim, da bi lahko poleg drugih programov, ki jih imamo, kot je recimo Erasmus, eh, lahko razvili tudi podoben projekt, kot sem ga pravkar predstavil in sicer bi moral biti ta projekt čezmejni. Drugi projekt pa je spet eh, projekt eh, italijanskih univerz, ki sodelujejo z eh, mladinskimi organizacijami in z podjetniki. Vzpostavili smo sodelovanje in um, na ta način smo poskušali najti delovna mesta za eh, diplomante in pa te seznaniti tudi z realnim stanjem v podjetjih. To sta torej dva primera, ki sem ju želel predstaviti in eh, mislim, da bi lahko v tej smeri naredili pomembne korake tudi na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa, gospod Boris. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala lepa, gospod Šmit. Zelo dobro se ste strnili to temo. Imel sem priložnost voditi projekt v regiji s tremi milijoni prebivalcev. Imeli smo okrog 500 študentov. Mislim, da moramo tukaj upoštevati tri vidike, kar se tiče dialoga med visokimi šolami in podjetji. Želimo si mobilnega gospodarstva. Vemo pa tudi, da univerze in visoke šole izgubljajo v primerjavi z ZDA. Kje so bistveni problemi, ko gre za to, da bi znanost postala bolj eh, primerna za uporabo podjetij? Zakaj se izsledki znanosti ne zlivajo v podjetja, ne v velika in ne v srednje velika. Potrebno je preveriti, katere so tiste ovire, ki jih je treba preseči. Tako bi lahko izkoristili celoten potencial visokih šol. Naprimer, tehnološki parki so ena možnost ali pa centri za raziskave in razvoj. Pa še nekaj. Izmenjava zaposlenih Univerze bi lahko dale podjetjem na razpolago svoje zaposlene in obratno. To bi omogočilo stike med partnerji. To bi lahko tistim, ki so pred diplomo, omogočilo tudi to, da navežejo stike s podjetji. 90 odstotkov vseh podjetij so mala in srednje velika podjetja. Mislim, da na večini univerz Evropske unije ne, se, se ne podpira gospodarska dejavnost. Te dejavnosti se ne spodbujajo. Mislim, da bi morali močneje podpreti podjetništvo. To je v resnici zelo pomembno in o tem bi morali govoriti v tem poročilu. Gospa Veržija. Hvala lepa. Upam, da ne boste narobe interpretirali mojih besed eh, kot prej. Jaz se strinjam z vami, vendar morda nisem eh, dovolj spretno povedala, kar sem hotela. Eh, torej, rada bi spregovorila o tem, kar sem slišala. Univerze. izobražujejo mnoge mlade ljudi, ki potem najdejo delovna mesta v podjetjih. Ti mladi diplomiranci eh, pravzaprav najmanj trpijo zaradi brezposelnosti. Eh, torej, nekako sem bila presenečena nad dejstvom, da mnogi kolegi govorijo samo o svoji državi in morda bi se morali več pogovarjati o evropski ravni. No, kot mnogi bom tudi jaz govorila pravzaprav o svoji državi. Eh, v Franciji si prizadevajo zelo za krepitev dialoga med podjetji in univerzo. To pomeni, da se tudi mnogi sprašujejo, čemu potrebujemo univerzo, čemu služi univerza. In strinjam se, da je univerza zlasti pomembna za vse življensko učenje. Dejstvo je, da eh, se zahteva mobilnost eh, v teku delovnega življenja, zahtevajo se eh, mnoga znanja in čim več znanja imamo, bolje se prilagajamo delovnemu svetu. Več, eh, ko uh, imamo samo specifična, preveč specifična znanja, manj se lahko prilagajamo novim oblikam dela. Torej, v Evropi si želim neko gibavanje, gibanje, ki bi eh, seveda tudi sooblikovalo zakonodajo. Mi moramo biti zelo pozorni na tako eh, gibanje. Torej, mobilnost je pomembna harmonizacija diplom. In če tu ne bomo upoštevali tudi mnenja študentov, eh, bomo imeli težave in se bodo leti obrnili proti evropskemu projektu in to bi bila velika škoda. Hvala. Hvala, gospa Ferger, gospa Ferhajn. Hvala lepa, gospa Ferhajn. Ferhajn. Prihajam iz Ahna, tam je veliko visokih šol in univerz. In v zadnjih eh, tednih in letih se je ravno to intenziviralo. Sodelovanje s podjetji igra zelo veliko vlogo. Imamo grozde, kjer podjetja skupaj z visokimi šolami ustanavljajo družbe, imamo raziskovalne ustanove, ki so priključene univerzam, naprimer in zelo veliko se dogaja. Vidim pa en velik problem in ta je zunaj tehničnih študijskih programov, kajti na netehničnih univerzah, torej na družboslovnih univerzah, je zelo težko najti pa partnerje iz podjetja. Če študirate gospodar, eh, ekonomijo, o Nemčiji, potem lahko študentje dobijo izkušnje v podjetju, lahko delajo, hkrati pa študirajo. To je sicer zelo naporno za študente, pa vendarle na ta način dobijo najboljše možnosti za prihodnost. Razlikovati moramo med temeljnimi raziskavami in pa med aplikativnimi znanostmi. pri temeljnih raziskavah je potrebno izvajati lasne raziskave na univerzah, pa, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi uporabnosti tega znanja za podjetja. Mreženje oziroma povezovanje sa podjetji je zelo pomembno, pomembno pa je tudi povezovanje, ko gre za to, da bi absolventom ponudili dober vstop v delovna mesta. V Evropi obstajajo številni dobri modeli pri nas, naprimer, organiziramo razis, razstave oziroma sejme, kjer se lahko podjetja predstavijo in študentje lahko spostavijo z njimi prve stike. Obstajajo sodelovanja med študijem, obstaja možnost štipendij. Kulturo štipendij pa bi lahko še izboljšali v Evropi. Če si pogledamo ZDA, vidimo, da je tam še več možnosti za to. In tu bi se lahko marsičesa naučili, kajti že tekom učenja, tekom izobraževanja bi lahko ustvarili povezavo za podjetje. Kar se tiče sodelovanja, je bilo veliko storjenega v zadnjem sedmem okvirnem programu in to je predvideno tudi za naslednji okvirni program. In spodbuja se ravno povezava med podjetji in visokimi šolami. Mislim, da smo v Evropski uniji na dobri poti. Omenili pa ste še eno temo, ki je zelo pomembna. Gre za harmonizacijo študijskih programov in ta harmonizacija še ne deluje povsod. Ponekod je to še le v povojih. Tukaj gre za možno študija v tujini, pa za priznavanje kvalifikacij, kajti v praksi se še vedno pojavljajo težave v interesu študentov moramo se ukvarjati tudi s to temo, zagotoviti moramo primerljivo študijskih programov in to je potrebno zagotoviti. Hvala lepa. Dankeschön. Hvala lepa, gospa Šmit. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se najprej gospodu Šmitu, eh, da je predstavil to problematiko in uh, Rada bi tudi dodala nekaj temu, kar sem slišala. In sicer govorilo se je o skupnem jeziku in mislim, da je zelo pomembno, da imamo nek skupni jezik in za dobro sodelovanje med univerzitetnim svetom in podjetniškim svetom potrebujemo dobro voljo, pravo voljo in tudi skupno kulturo, ki bi povezovala podjetniški in univerzitetni sektor. E, To pomeni, da je seveda treba tudi investirati v univerze in univerzitetne učitelje. In to je treba tudi povezati z neko sensibilizacijo univerzitetnih učiteljev in podjetij. In univerza je tu, da posreduje znanje. Ta funkcija seveda ni v nasprotju z dobrim poznavanjem gospodarstva če sta tu dva sveta, če govorimo o dveh svetovih, eh, dobimo morda vtis, da obstaja prepad med njima. In začnimo pravzaprav eh, s, s tem, da zagotovimo spoznavanje eh, teh dveh eh, svetov. In dobro je, naprimer, da študentje eh, spoznajo v času študija podjetniški svet in da si zaželijo eh, iti v podjetniški svet. Hvala, sedaj se bom jaz postavila na seznam govornikov. Vesela sem, da imamo to poročilo eh, in eh, mislim, da morajo univerze in gospodarski sektor veliko bolje sodelovati in to sodelovanje lahko oblikujemo na različne načine. Lahko na primer eh, organiziramo tehnološke parke ob univerzah in eh, tam bi delali tudi univerzitetni predavatelji, profesori, gospodarstvo pa bi lahko na primer dodeljevalo štipendije za eh, doktorande in lahko na primer gospodarstvo financira neko katedro kar seveda ne pomeni, da bi se na tej katedri govorilo samo o Mercedesu, če Mercedes financira katedro, temveč da bi se govorilo o tematikah, ki bi pomagale študentom pri oblikovanju njihove prihodnosti. Mnogi študentje ne poznajo gospodarstva, ne vedo, kaj bi sploh lahko poznaje počeli in na univerze jih tudi ne usmerjajo dovolj in jim tudi ne pokažejo uh, ničesar novega. Mislim, da je možno organizirati izmenjavo. To eh, sedaj eh, že počnemo v okviru Erasma. Lahko organiziramo torej, preko Erasma praktikume v podjetjih. To se pravzaprav že dogaja, vendar mi moramo razmisliti o tem, ali ne bi podjetniki eh, Eh, menedžerji prišli kot gostujoči predavatelji na univerze in tam povedali nekaj o praksi. Tu bi študentje lahko tudi morda zvedeli, da je to nekaj za njih. Torej, mi moramo tu um, odpreti uh, ta sektor. In gospod Kelly se je že dotaknil te tematike in je povedal, da se je to eh, zgodilo že marsikje in tudi Univerza v Luksemburgu, naprimer, temelji na tem načelu Kampus eh, Evrope. To univerzitetno sodelovanje temelji na sodelovanju med eh, visokim šolstvom in gospodarstvom. Torej imamo odlične primere in zelo dobro se mi zdi, da ste mnogi navajali tudi primere iz svojih držav, kajti mi se lahko učimo samo na podlagi primerov dobre prakse. mi stvari ne bomo delali hkrati na isti ravni, vendar v poročilu moramo upozoriti na to, kaj obstaja in našteti tudi vse možnosti, ki obstajajo. Gospa Verja je tudi govorila o študentih. Seveda moramo poslušati študente, vendar študente, ki sedaj protestirajo v Nemčiji, to delajo predvsem zaradi neuspeha bolonskega procesa. Jaz sem pred nekaj leti pripravila bolonsko poročilo tu v parlamentu, čeprav mi nismo pristojni za bolonjo. To je stvar uh, univerz in dežel. Uh, tega niso poslali v parlament. Če bi to poslali v parlament, potem eh, mnogih otroških bolezni sploh ne bi dobili. In to je problem. Študentje. Uh, protestirajo, ker ne morejo biti mobilni, kot si to želijo. Če moram opraviti bečola v treh letih in moram v treh letih eh, prežvečiti vsebine petih let, potem ne morem v teh treh letih iti še v tujino, kot si mi to želimo. In zaradi tega študentje upravičeno protestirajo. V Berlini sta dve eh, univerzi, Humboldtova in Svobodna univerza. Včasih je bilo tako, da si lahko hkrati eh, upisal eh, določene stvari na eni in na drugi univerzi. Danes lahko samo na Humboldtovi univerzi upišem eh, študij bachelorja, ne morem pa hkrati eh, hoditi na predavanja na drugo univerzo. Ja, kje pa živimo? In ko govorimo o gospodarstvu in univerzah, moramo spregovoriti tudi o tem, da z bachelorjem nismo dosegli ciljev Bolonje in tudi tu moramo še marsikaj postoriti. Tudi eh, študijske programe moramo bolj natančno pregledati in na ta način bomo tudi poslušali študentje, ki poročajo vsak dan o tem, kaj jih moti. Eh, gospod Pelen Bernardo de Quiros iz eh, Evropske komisije ima sedaj besedo potem pa zopet poročevalec, torej prosim. Yeah. Thank you very much. Uh, if you allowed me, I will very briefly summarize a little. Eh, hvala lepa. Če dovolite, bi nekoliko povzela vsebino tega sporočila in predstavila delo komisije na tem področju. Kot je poročevalec eh, na samem začetku povedal, želimo podpirati eh, države članice pri modernizaciji univerz. To je tudi pogoj za uspeh Lizbonske strategije in to je pogoj za to, da dosežemo družbo temelječo na znanju. Potrebno je zagotoviti seveda tudi sodelovanje med podjetji in univerzo. To je temelj in univerze morajo postati bolj odprte za potrebe družbe. In zaradi tega je tudi Figel sprožil leta 2008 ta forum, ki povezuje podjetja in univerze in današnja razprava tudi kaže, da eh, je ta pobuda nastala zaradi pravih potreb. Torej, univerze so potrebne za trikotnik znanja, lahko usmerjajo Evropo. Tu imajo velik potencial, vendar mi vemo, da tega potencijala ne izkoriščajo povsem. In sporočilo povzema eh, šest glavnih eh, eh, tem. In sicer eh, tu imamo na primer novi študijski program za zaposljivost, spodbojanje podjedništva, uporaba znanja v praksi, mobilnost, vse življenjsko učenje, upravljanje univerze. In ne sme biti da bi imeli po eni strani veliko nezaposlenih Eh, diplomantov, hkrati pa podjetja ne najdejo dovolj eh, ustrezno usposobljenih eh, ljudi. In zaradi tega je treba tudi univerzitetne programe spremeniti tako, da bo zaposljivost diplomantov boljša. Univerze so odgovorne za zaposljivost svojih študentov in zaradi tega mora poslovni svet tudi sodelovati pri pripravi eh, eh, študijskih programov, kajti na ta način bodo študijski programi prilagojeni potrebam gospodarstva. Eh, Profesori, raziskovalci, študentje se premalo um, spoznajo na gospodarstvo in višje šolstvo mora torej stimulirati kreativnost in podjetništvo. Treba je zagotoviti tudi mobilnost med poslovnim in akademskim svetom. Torej, eh, študentje morajo hoditi na prakso v podjetja, eh, raziskovalci morajo delati izmenično na univerzah in v gospodarstvu in podobno. Na ta način bi se tudi povečalo medsebojno poznavanje in eh, s tem se spodbuja nastanek dolgoročnih in dolgotrajnih partnerstv. Potreben je seveda tudi prenos znanja. Eh, boljše poznavanje bi koristilo obema stranema in prišlo bi tudi do boljše eh, stimulacije znanja, Če univerze sodelujejo s podjetji, lahko tudi bolje skrbijo za vse življenjsko učenje. Podjetja tudi lahko v sodelovanju bolje sporočajo univerzam, kaj si želijo, kakšne so njihove potrebe in univerze se lahko odzivajo na tem. Pomembni so tudi forumi in forum je tudi eh, usmeril pozornost na upravljanje na nacionalni, regionalni in institucionalni ravni. To je pogoj za učinkovito sodelovanje med univerzami in gospodarstvom. Brez ustreznega modela upravljanja eh, sodelovanje ne more eh, funkcionirati. Tu je pogoj za dobro sodelovanje in izmenjave Slišali smo, da obstajajo primeri dobre pakse po celi Evropi in tu vidimo, da je eh, tako sodelovanje zelo dobro, tako za podjetja, za univerze, za kot za tudi za celo družbo. In vsi ti primeri dobre prakse naj bi postali splošna praksa. Torej, partnerstva niso več opcija, to je nuja in treba je najti samo najboljše načine za udejanjanje sodelovanja. To je seveda v korist vseh upletenih univerz, akademikov, študentov, eh, podjetij, javnih eh, inštitucij in družbe. To je pravzaprav nekaj, kjer smo vsi zmakovalci. Eh, forum bo delal še naprej in bo preverjal, kako lahko pokrije še druge, druga področja izobraževanja in kako lahko vključi tudi eh, deležnike zunaj Evrope. Preverjal bo, kako lahko uporabljamo različne instrumente. Načrtovani so še naslednji forumi. Eh, torej, Želimo pač eh, sodelovati v Brnu v okviru foruma. Gre za forum februarja, kjer se bomo pogovarjali o premagovanju krize, potem marca sledi tematski forum v Bruslu in potem pa plenum maja 2010. In na koncu naj povem, eh, da sem prepričana, da bodo forumi omogočali vzajemno učenje in da bo na ta način prišlo do novih aktivnosti na nacionalni in regionalni ravni. Hvala. Hvala. Pal, želi še nekaj dodati? Ja, zahvaljujem se za te komentarje. Zgodilo se je ravno to, kar sem pričakoval. Slišal sem veliko koristnih predlogov in opazili smo, da je tema aktualna v vseh državah članicah in da dosti krat ne pride do sopadanja ponudbe in povpraševanja. In dosti krat vidimo tudi veliko brezposelnih med eh, mladimi diplomanti. Nekater, nekdo je rekel, da univerze prevzemajo veliko odgovornost za absolvente. In jaz eh, pač menim, da ni dovolj, če pa če rečejo eh, krasno, čudovito in študentov potem nikoli ne vidijo več in potem tudi ne vplivajo na njihov nadaljni razvoj. Jaz sedaj ne bi odgovarjal na vse predloge. Slišali smo veliko dobrih predlogov, slišali smo veliko primerov dobre prakse in v poročilu jih ne moremo navajati posamično, vendar eh, moram reči, da od eh, tega javnega pogovora z poslovniki in rektori in podobno eh, pričakujem zelo veliko, veliko več kot od tega sporočila. In strinjam se tudi, da morajo ministerstva za zaposlovanje, za izobraževanje sodelovati in tudi štipendije so dober inštrument. Strinjam se, da se v tem procesu premalo osredotočamo na naravoslovje, vendar na naravoslovje ne smemo pozabiti. Eh, naravoslovje je prav tako pomembno kot naprimer eh, Eh, tehnika, inženirski študij in podobno. Potem eh, sklepanje pogodb z študenti, to morda ne bi bilo eh, slabo, to bi bila lahko dobra pobuda. Potem je bilo tudi omenjeno, da je kakovost univerza zelo pomembna. Eh, eh, univerze morajo iti v korak s premembami v gospodarstvu. To pomeni, da se morajo univerze tudi obnavljati. In meni se zdi eh, predlog eh, na vzkrižnega financiranja zelo dober oziroma eh, tudi izmenjav zelo dober. Naprimer, da bi podjetniki prihajali v univerze, da bi pred, eh, univerzitetni učitelji hodili v podjetja. To bi lahko bila dobra oblika sodelovanja. Slišali smo tudi predloge glede praks v podjetjih in podobno. Še nekaj. Dolgo časa sem eh, živel eh, v socialističnem gospodarstvu, kjer je bilo veliko pomankanja. In spomnim se, kako sem šel v mesnico in bilo je zelo malo mesa. In potem sem vedno na glas eh, pozdravil mesarja. Ni me bil vesel, imel je veliko kupcev, malo pa mesa. Kako je pa sedaj, ko. Eh, pridem v mesnico, mene mesar eh, pozdravi prvi in ne čaka na to, da ga jaz eh, pozdravim. In reči, ja, gospod Šmit, lepo, da ste tukaj. Sedaj je ponudba večja od povpraševanja in zaradi tega so morda.